obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in sredozemskem morju. Gospod Mato dobi besedo za štiri minute. Izvolite. oprostite naš kolega je pripravljen da začne. hvala gospod predsedujoči gospod komisar razpravljamo o predlogu ki v evropsko pravo uvaja večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v Atlantiku in um, v sredozemlju. Kot veste, imamo večletni načrt, ki naj bi se zaključil leta 2022 in uh, ribiči so se zelo močno potrudili, da so svoj ulov prilagodili uh, celotnemu dovoljenemu ulovu in tako ustregli predpisom. Uh, zahvaljujoč temu se je um, je prišlo do pozitivnih rezultatov pri stanju staleža in uh, zato so tudi bili povišen, bile povišeni vrednosti skupnega dovoljenega ulova v zadnjem letu, glede na to, da se je izkazalo, da uh, je stanje modropavlutega tuna uh, boljše. Uh, Zato bi se IKAT lahko odločil, da dovoljeni ulov še dodatno poveča in zato smo ga tudi zaprosili. To je zelo pomembno za naše ribiče, še zlasti na kanarskih otokih, eh, kjer se z ribolovom na tuna eh, ukvarjajo na tradicionalen način, s tradicionalnimi pastmi. Eh, ki pa so bili ogroženi zato, ker so morali prenehati z lovom, zato, ker je bil um, ulov, torej kvota ulova že dosežena. Zato trenutni predlog podaja tehnične uh, predloge za ribolov na modro plavutega tuna. Eh, upošteva tudi uporabo eh, hidroskopskih kamer in drugih e, tehničnih naprav. V predlogu komisije so vsa primerna poročila, ustrezna poročila IKATA tudi upoštevana in zato upamo, da se bo to uporabljalo tudi v praksi. Želimo pozoriti, da je cilj IKATOVIH priporočil ta, da bi se Eh, na enak in enakopraven način uporabljalo te predpise, še zlasti v Evropi in zato je nesmiselno ponovno razpravljati o tem, kar je že bilo odločeno. Cilj eh, tega poročila je, da bi vsi akterji eh, na področju eh, lova na modro pavlutega tuna uporabljali eh, iste predpise in upoštevali ista pravila ter iste omejitve. Eh, in če ne bo tako, bo vse trud, ki ga evropski ribiči eh, ulagajo v zaščito tega področja, eh, za manj. Eh, v prihodnosti naj bi komisija odločala o uporabi priporočil IKTA z izdajo delegiranih aktov. S tem pa se ne strinjamo. Menimo, da bi to moralo potekati v okviru eh, rednega postopka v eh, Eh, skladu s postopkom soodločanja. Pri tem ima naš parlament svojo besedo in zato mislim, da se ne smemo prepustiti praksam, pri katerih je moč in položaj tega parlamenta okrnjen. Poleg tega je treba upoštevati različne prakse eh, ribolova in zato je treba eh, podpreti eh, Oblike lova, ki jih uporabljajo na Kanarskih otokih in drugot, še zlasti za tradicionalnimi pastmi, ki so zelo eh, blagodejne za to eh, ribolovno vrsto. Ehm, in zato smo pripravili celo vrsto predlogov sprememb, da bomo še izboljšali to poročilo in verjamem, da bomo prišli v končni fazi do besedila, ki uh, ga bomo lahko skupno podprli. Hvala lepa, zdaj pa komisar, gospod Vela, izvolite. Eh, Hvala lepa. Um, gospo, gospa predsedujoča, spoštovani uh, poslanci, zahvaljujem se tudi gospodu Matu. Komisija uh, zelo ceni osnutek poročila gospoda Mata. To je očitno rezultat uh, zelo dobrega razumevanja teh vprašanj. Uh, torej, ki eh, so povezana z eh, modroplevutnim tunom. Torej, to je zelo pomembna vrsta. In eh, tu najdemo kar nekaj dobrih prispevkov in pa pozitivnih predlogov za spremembe prvotnega predloga. Pomembno je, da imamo v spominu, da je namen tega predloga, da se prenese v evropsko pravo ukrepe, ki jih je IKAT že sprejel torej gre za mednarodni odbor eh, za eh, modro plevutnega tuna. Torej, um, to so pravila, ki se uporabljajo od julija 2015 eh, in bodo veljavna do 2018. Pomembno je, da uh, vemo, da je uh, ta um, načrt uh, za ohranjanje eh, modroplevutnega tuna eh, zelo pomemben, da se dobro izvaja in da že kaže prve uspehe. Eh, ampak ne smemo um, se zadovoljiti s tem, kar smo dosegli. Še naprej moramo uh, dobro upravljati s tem zelo pomembnim staležem. Torej, ukrepi, ki jih je IKAT sprejel, uh, so ključnega pomena. Veliko uh, teh uh, določb. Um, načrta za obnovo staleža se neposredno uporabljajo v državah članicah, ampak vseeno moramo to prenesti eh, zato, da bomo zagotovili, da se, eh, da bodo te določbe tudi skladne z evropsko zakonodajo. In zato je pomembno, da zagotovimo, torej, da je evropska zakonodaja tudi skladna z mednarodnimi obveznostmi in na ta način bomo zagotovili verodostojnost Evropske unije na eh, področju ohranjanja vrst. Torej, kljub temu pa eh, še vedno ostaja nekaj rahran, razhajanj in sicer glede eh, tolmačenja, naprimer pristojnosti eh, različnih institucij, ko predstavljamo to zakonodajo zlasti na področju torej, regionalnih organov. Ampak pripričan sem, da to lahko rešimo. Kar se tiče Eh, pristojnosti komisiji za sprejemanje delegiranih eh, aktov. Komisija je pripričana, da glede na to, eh, kako pogoste spremembe teh načrtov za obnovo staleža najdemo v IKAT-ovih načrtih, potrebujemo delegirane akte zato, ker moramo zelo hitro vključiti vse prihodne spremembe in um, amadmaje eh, tega načrta v evropsko zakonodajo. Torej, do teh, eh, do teh eh, predlogov spremen prihaja zelo pogosto pri IKAT-u in zato si ne moremo privoščiti celotnega postopka, ki, bi, ki bi bil sicer potreben. Evropska unija mora zagotoviti, da bo lahko spoštovala svoje mednarodne obveznosti in to pomeni, da se mora komisija hitro odzvati. In uh, komisija eh, bo na ta način lahko eh, hitro in ustrezno eh, prenesla določbe IKAT-a v evropsko zakonodajo in sicer na ta način, da se prenese samo spremembe in eh, to eh, zahteva posvetovanje, vključno s posvetovanjem na ravni strokovnjakov in eh, zahteva tudi ustrezno in ustrezni hiter prenos dokumentacije Evropskemu parlamentu in svetu. Komisija je prav tako prepričana, da ehm, bi morala biti omočena za sprejemanje ehm, izvedbenih aktov in sicer ehm, je to pomembno zato, ker eh, je eh, pogosto treba ugotoviti, kakšni so ukrepi, ki so potrebni za ehm, izvajanje tega načrta za obnovo staleža. In eh, na ta način je treba zagotoviti torej učinkovitost istih ukrepov in pa enake možnosti za države članice. To je še posebej pomembno za nadzorne ukrepe, ki jih je uvedel IKAT, kjer je tolmačenje lahko drugačno v različnih državah članic članicah in to je zopet eh, neposredno povezano s spoštovanjem kvot in drugih mednarodnih eh, obveznosti. Spoštovani poslanci, gospa predsedojoča, komisija eh, predlaga uredbo o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutnega tuna in ta predlog predstavlja zelo uravnotežen in učinkovit follow-up Eh, predlogov IKATA in uh, veseli me že vnaprej, uh, da bom lahko prisluhnil prispevkov vaših uh, poslancov. Hvala lepa. Sedaj pa bomo začeli z razpravo. Uh, z političnimi skupinami, predstavniki političnih skupin. Gospod Valesa. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej bi uh, čestital gospodu Matu in uh, eh, podporil ta nov predlog, eh, ki, katerega namen je uh, prenos. Uh, v evropsko zakonodajo, um, torej določ večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutnega tuna v vzhodnem Atlantiku in sredozemlju, ki ga je sprejel IKAD. Če želimo obnoviti stalež modroplavutnega tuna, moramo eh, slediti določenim korakom in sicer je treba vzpostaviti najprej um, um, zmanjšanje um, uh, ulova, ki je uh, dovoljen. Prav tako moramo nekater, na nekaterih uh, območjih tudi uh, jasno določiti obdobja uh, za lov um, um, minimalni ulov in tako dalje. Prav tako moramo podpreti tudi mednarodno inšpekcijo IKT in strinjam se s tem, da je treba zagotoviti enake možnosti za vse uh, tiste, ki uh, pač sodelujejo pri uh, lovu modr, na modroprevutnega tuna, zlasti uh, tisti, ki niso v Evropski uniji. Kajti, če uporabimo različna pravila za uh, tuje flote, potem ne bodo uh, imela pravila nobenega uh, učinka, kajti pravzaprav bomo kaznovali naše ribiče in moramo zagotoviti, da ne bomo naših ribičev uh, na ta način kaznovali s takšnimi uh, ukrepi. In zato podpiram uh, delo gospoda Matosa na to tem dosjeju. Hvala lepa, gospa Prijano, minuta in pol. Grazie, hvala, gospa predsedujoča, hvala, gospod komisar. Uh, Danes eh, ne bi želela govoriti samo o tem, kako se prenašajo priporočila IKATA, s katerimi se strinjamo in strinjam se tudi s poročevalcem Matom, da smo o tem kar veliko razpravljali eh, v odboru med različnimi političnimi skupinami. Glede na to, da obravnavamo pomembne teme povezane z ulovom tuna in sicer eh, to so vprašanja ohranjanja vrste, pa tudi socioekonomsko vprašanja, ki so za njim povezana je treba povedati naslednje. Evropska unija je, tako kot njene države članice, um, pogodbenica IKATA in v Dženavi, uh, kjer se je sestav IKAT, smo uh, dobro sprijeli pozitivne novice o dobrem stanju staleža modroplavnutega tuna ter uh, posledično povišanjega dovoljenega ulova. Torej, to je v redu, vendar pa so kriteriji za porazdelitev tega ulova um, predmet odločanja v posameznih državah članicah in le nekateri ladjarji imajo od tega korist, uh, medtem ko so tradicionalni ribiči izključeni iz uh, teh dobrih posledic. Tako da lahko to pomeni za male ribiče kar precejšnje penale. Zato je naša skupina eh, pripravila predloge sprememb, s katerimi obsojamo monopol velikih ladjarjev ter se zauzemamo za to, da bi se um, dovoljeni ulov porazdelil na bolj enakopraven način. Hvala lepa, gospod Tomašič. Hvala lepa. Ribištvo uh, kot. Gospodarska panoga je danes bolj kot kadarkoli odvisna od eh, ravnotežja med socialno vzdržnostjo flote in ohranjanjem ribolovnih staležev. Zaščita naših eh, morskih virov je bistvenega pomena za prihodnost ribištva. Eh, vendar te prihodnosti ne bo brez ribičev, ki morajo tudi videti svoj gospodarski interes v tej dejavnosti in to kljub omejitvam. Mislim, da to je to v tem poročilu dobro eh, zapisano in zato mi je v čast, da sem pri njem sodelovala z poročevalcem Matom in drugimi kolegi. Po obnovi staležev modro plavutega tuna, kar je pozitivna posledica večletnih omejitev in načrtov, zdaj končno lahko eh, povečamo tudi kvoto za ulov tune v letu 2016 in tako lahko pozitivno vplivamo na izvoz, pa tudi na eh, zaslužek ribičev, ki lovijo malo, male modre ribe, s katerimi eh, hranijo tuno v ribogojnicah. Zdaj pa gospa Bilbao Brandika. Hvala. Zahvaljujem se gospodu Matu za to poročilo, s katerim um, pozitivno vpliva na obnovo staleža modroplavutega tuna. Ehm, zelo pozitivni so ukrepi, ki so bili uresničeni znotraj tega sektorja. Ehm, vseeno pa je leta 2012 bilo izgubljenih 18 odstotkov zmogljivosti naših ribičev zaradi zmanjšanih eh, kvot ulova. Eh, Eh, evropski ribolovni sektor je vendarle penaliziran in to na račun ribičev iz tretjih držav in tega ne smemo dopustiti. Še zlasti, kadar gre za ribolovne eh, dejavnosti, ki potekajo znotraj istega ekosistema. Eh, ravno tako se nam zdi pozitivno, da se poudarja pomen tradicionalnih ribolovnih praks, kakršna je uporaba pasti za tune na Kanarskih otokih tem se seveda strinjamo. Ne strinjamo pa se s tem, da eh, se nas eh, vključuje v takšen restriktiven okvir, ki naj bi bil veljaven za vse, znotraj katerega pa eh, le mi čutimo negativne posledice. In zato podpiramo tudi pomen in delo regionalnih ribjolovnih organizacij. Le z njihovo pomočjo lahko uravnoteženo uh, vplivamo na primerno izvajanje ukrepov v ribolovnem sektorju in to na način, da se ti ukrepi ne bodo preveč oddaljili od potreb in pričakovanj naših državljanov. Tako da pričakujemo, da bomo prišli do neke eh, uravnotežene celote pri končni obliki tega poročila. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Hazenap. Eh, verjetno je modroplevutni tun eh, najbolj eh, znana vrsta. V 50 letih se je stalež modroplevutnega tuna zmanjšal za 90 odstotkov, torej je praktično na robu izumrtja. In to je rezultat prekomernega ulova, ki je trajal desetletja in ki je posledica preveč subvencioniranih eh, flot v naših državah. In še le v zadnjih letih je prišlo do eh, ukrepov eh, za obnovo staleža, torej eh, ta trend gre sedaj v pravo smer, ampak še vedno to ni dovolj. Glede na to, da se je modroplavutni tun, torej njegov stalež zmanjšal na praktično nič, to, da smo sedaj obnovo podvojili, je še vedno dvakrat nič. Eh, torej eh, modroplavutni eh, tun je še vedno ogrožena vrsta in zato veliko organizacij opozarja na to, da ne gre sedaj dovoliti ulova modroplavutnega tuna in kajti to bo zopet situacijo poslabšalo. In pri tem sploh ne omenjam drugih vrst. Uh, če bomo eh, še več eh, eh, teh ogroženih vrst lovili in ubijali, bomo na ta način ogrozili torej ne samo te vrste, temveč tudi človeštvo. Gospod Afron. Hvala, gospa predsedujoča. Naša delegacija se strinja s tem poročilom pri katerem smo sodelovali s kolegom poročevalcem Matom, saj je pomembno eh, upoštevati priporočila IKATA, s katerimi smo v zadnjih letih dobro sodelovali in jih je pomembno prenesti v evropsko zakonodajo. Do konca prejšnjega stoletja se je uh, tun lovil v glavnem na tradicionalni način, na to pa se je začel industrijski ulov in seveda je uh, stalež bistveno upadel. Zato je zelo uh, pomembno uh, Eh, upravljati s kvotami in verjetno bi bilo res preuranjeno kvote bistveno zvišati. Je pa to povezano tudi s vprašanjem socialne pravičnosti. Tradicionalni načini ulova so namreč eh, potisnjeni precej v obrobje in zato se bomo jutri eh, poskušali zauzeti za sprejem našega predloga spremembe, ki ga je pripravila tudi kolegica Brijano, namreč z določanjem kvot. Eh, vendarle lahko vplivamo na eh, izboljšanje položaja na tem področju in parlament, če bo pri tem govoril z eh, glasno, lahko na to pomembno vpliva. Gospa Rodus, mislim, da lahko tudi z malimi ribiči lovimo velike ribe, zlasti pri modroplavutem tunu to velja. Uh, Zdi se mi, da mali ribiči, ki so predvsem selektivni, dobro vplivajo tudi na pomorski ekosistem. Prav tako je to pomembno tudi v zvezi s porabo energije. Mislim, da je potrebno predvideti podporo takim ribičem. Zato, da bodo mali ribiči lahko preživeli, pa potrebujajo tudi ustrezne kvote. Če si pogledamo 16. in 17. člen eh, temeljne uredbe, vidimo, da vsaka država odloča, kako razdeli svoje kvote med ribiče. Tu pa potrebujemo transparentna in objektivna merila. Ampak ne samo to. Tudi tehnologija z majhno porabo energije, eh, omogočanje selektivnosti, vse to je treba podpirati. Zato se mi zdi, da je treba tu narediti več. Zdaj se mi zdi, da je potrebno preveriti sistem porazdelitve med državami članicami in menimo tudi, da je potrebno proučiti, kakšno vlogo imajo mali in srednji ribiči. Primankuje nam transparentnosti pri merilih za dodeljevanje kvot. Zato se mi zdi, da bi bilo prav, da bi države članice morale podrobne načrte vsako leto posredovati komisiji. Hvala lepa. Hawk, Hvala lepa, gospod Hock. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ka Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, eh, modroplevutni tun je zelo, zelo drsta torej nekateri ji uh, rečejo um, torej zlata riba, zato ker um, je tako dragocena in zato moramo zagotoviti, da bo preživela. Vsi vemo, da je ta vrsta ogrožena in Evropski parlament eh, ima ne samo pravico, temveč obveznost, da razmisli o tem, kako uh, ustrezne uredbe um, prenese v svojo zakonodajo, torej gre za uh, eh, večlete načrte za obnovo staleža. Te zakonski akti morajo biti jasni in eh, pregledni in uh, zakon mora biti tudi ustrezno izvajan in uh, to mora veljati za vse operaterje, vključno s tistimi izven EU. Uh, treba je zlasti, da se odpravi nezakoniti ulov. Hvala, gospa predsedujoča. Zadovoljni smo, da je v tem poročilu eh, posebej omenjena tradicionalna oblika ribolova z pestmi. To je zelo pozitivno, saj se s tem priznava strateški pomen te oblike ribolova za uh, trajnostno uh, upravljanje z uh, staležem modroplavutnega tuna, ki je uh, z, naravni vir bistvenega pomena za ribiške skupnosti, ki ga izkoriščajo. Uh, Eh, to poročilo hkrati pomeni opozorilo za vlade, kot je španska vlada, ki so tradicionalno eh, potiskali mm, ob stran te oblike ribolova. Zato je besedilo, o katerem bomo glasovali, Eh, besedilo, ki si zasluži našo podporo, saj lahko zagotovi eh, socioekonomsko vzdržnost eh, teh oblik ribolova. Upamo, da bo to poročilo lahko prispevalo k temu, da bomo te tradicionalne oblike ribolova ohranili. Gospod Farage danes govorimo o katastrofalnem razvoju staležev tune in o komercialnih ribolovnih metodah ampak nihče ni omenil športnega ribolova in pristop k ribolovu je napačen imamo sistem kvot za večino vrst kar običajno pomeni e, desetletja završkov ogromnih razsežnosti vsi si želimo pravega e, vzdržnega komercialnega sektorja ampak podcenjujemo športni ribolov ki ima eh, lahko tako komercialen kot tudi okoljski učinek. v združenem kraljestvu športni ribiči, ki lovijo uh, brancine, uh, prinesejo 200 milijonov funtov na leto vsako uh, v proračun. V, američani so stvari dobro uredili. Zavedajo se, da so določene vrste uh, pomembna surovina in uh, ustvarili so celotno industrijo, ki ustvarja delovna mesta, spodbuja ladjedelništvo, spodbuja preživetje obalnih skupnosti. Kaj pa mi počnemo na naši strani? Imamo popolno prepoved ribolova za brancina eh, in imamo od 1. julija omejitev ene ribe na ribiča, hkrati pa dovolimo majhnim eh, plovilom, da uporabijo, da ulovijo 1,3 tone na mesec uh, na plovilo. Uh, Kaznujemo torej športne ribiče in to z regulativo, ki jo je predlagala. Uh, Eh, maltežanka in ki eh, je bila sprejeta brez razprav v odboru za ribolov v Evropskem parlamentu, brez razprav v, svet, v svetu, nedvomno tudi ni bilo razprav v Britanskem parlamentu in eh, običajni ljudje bodo poslali krivolovci, če bodo uveljavljali svoje pravice. Zato pozivam britanske ribiče, da prekonajo Evropsko komisijo in glasujejo za nas. Najlepša hvala. Gospod Ferreč, modr karton za vas, gospoda Korbeta, ga spremete? Spremete? Potem izvolite, gospod Korbet. Gospod Faraš, kot veste, skupna ribiška politika je preživela eh, korenito reformo, ki jo je pozdravil celo Greenpeace. Ko je bila sprijeta, ste bili član odbor lamentu in mislim, da ste v dveh letih in pol sodelovali samo na enem ali dveh sestankov. V času, ko se je vsem tem razpravljalo, ko so potekale pomembne bitke, se vam ne zdi, da kakršnekoli pripombe na račun skupne ribiške politike bi bile bistveno bolj verodostojne iz vaših ust, če bi dejansko pravljali svoje delo in sodelovali na sejah odbora, katerega član ste. Ja, lep poskus, gospod Korbet, ampak ampak eh, verjetno niste poslušali. Tudi če bi bil prisoten na vsaki seji, vsa leta, odkar sem v parlamentu, zdaj nisem več član tega odbora, ampak tudi če bi bil tam, ne bi mogel ukreniti ničesar, da bi pomagal 800 tisoč ljudem iz naše države, ki eh, lovijo ribe za šport eh, ustvarjajo delovna mesta v obaljnih skupnostih, eh, prinašajo posel ribiškim trgovinam gre za zelo pomemben element za pristanišča in e, obalna mesta uveljavljena pa je bila prepoved brez kakršnekoli razprave v odboru za ribištvo tako da ne bi bilo nič drugače če bi bil prisoten ni bilo niti glasovanja niti razprave vse skupaj je bilo sprejeto z uredbo ki jo je predlagala mateška birokratka in te e, uredbe ne moremo preklicati zato pozivam da vzpostavimo dobro delujočo demokracijo in potem se lahko pogovarjamo o tem, kako eh, obravnavati staleže v Združenem kraljestvu. Dobro poskus, ampak spodletel vam je. Hvala, s tem smo zaključili. Dobili ste priložnost za modr karton, dobili ste svoj odgovor. Končajmo tukaj in gremo naprej. Naslednja je gospa Agera Garcia za eno minuto. Muchas gracias, señora presidenta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej želim povedati, da se strinjamo s poročilom, s poročilom gospoda Mata o izvanju priporočila eh, v zvezi z ribištvom in eh, s tuno. Določene izjeme obstajajo. In eh, vsi tukaj, ki ste se oglasili, so povdarili dva vidika. Tudi sama bi se na ta način vključila v razpravo izvajanje in to izvajanje mora biti učinkovito in enotno povsod in za vse. To je eh, ključno. To, kar kritizirajo ribiči, je, da države članice Evropske unije tega ne izvajajo eh, na enak način kot eh, tretje države. Tretje države ne izvajajo tega tako striktno in to povzroča probleme v sredozemlju. Zelo me veseli, da se je zdaj pripravilo to eh, poročilo, ampak eh, majhni ribiči so že utrpeli škodo. Treba je končati z monopolom eh, na področju modroplavutega tuna. In to je posebej pomembno za državo, kot je moja, za Španijo. In pomembno je to za majhne ribiče, ki so zdaj tudi vključeni v to poročilo. Hvala. Gospod Vandalen, za eno minuto danes govorimo o ukrepih za ohranitev staleža modroplemenitega tuna kot del evropske ribiške politike. poročevalec se je zadeve lotil zelo jasno. Eh, lahko si obetamo tudi vrsto trilogov s komisijo tako da eh, je rezultat obetaven po drugi strani pa sem zelo zaskrbljen zaradi drugih vrst rib v sredozemlju skoraj vse eh, vrste so predmet prelova pri nekaterih vrstah je se lovi desetkrat preveč rib in To vrstne razmere se pojavljajo pri vrsti različnih eh, staležev. Zato eh, prosim, da vzpostavite ustrezne načrte za ohranitev teh staležev in prosim, da ste ambiciozni pri obravnavi vseh različnih staležev. Najlepša hvala, gospod Sera Santos, s enem minutom. Najlepša hvala, predsedujoča. Gospod komisar. Eh, vedno vas je lepo videti tukaj. Zahvala tudi poročevalcu, ki je opravil odlično delo in ki parlamentu priporoča svežen ukrepov, eh, katerih sprejetje je odvisno od nas. Želel bi podpreti eh, predloge socialistov in demokratov, ki so ključni za boj proti monopolom na področju ribištva. Pomembna drža, naloga držav članic je, da ustrezno razporedijo Eh, kvote. Evropska unija pa mora spodbujati mali ribolov, kot se izvaja v nekaterih regijah, naprimer na Madeiri. Če se bomo omejili samo na velike pobude, bomo z, zadušili mali ribolov, ki se izvaja na otokih in drugih regijah. Zato mislim, da moramo biti zelo uh, previdni pri, in upoštevati previdnostno načelo. Uh, potrebno je upoštevati tudi eh, oceno učinka na okolje pri selektivnosti ribiške opreme. Najlepša hvala. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost eh, govornika, gospod Kaputo. Samo dve stvari bi omenil. Delegirane akte komisija pravi, da je treba eh, ustrezno eh, regulirati na ta način vlov plavotunega, plavotnega tuna. Po moje je. Eh, treba upoštevati eh, pri poročila eh, regionalnih ribiških združenj in upoštevati soodločanje. Potem pa, ko gre za ulov, ne vemo, zakaj naj bi se osredotočali na ulov v letu samo 2000. Eh, obstaja eh, tudi mnogo drugih referenčnih točk in potreba je upoštevati eh, mehanizme ki eh, omogočajo večjo vzdržnost eh, in večjo vključevanje malih in srednjih podjetij. Eh, države članice morajo revidirati obstoječi sistem in pozivam kolegice in kolege, da se vzdržijo glasovanja. Hvala, gospod Marjas. Najlepša hvala. Lov na modro plavutega tuna v sredozemlju. je predmet eh, večletnega okvira, ki je bil pred leti vzpostavljen za ponovno spostavitev staleža v sredozemlju in v Atlantiku. Že pod samim memorandumom so staleži v sredozemlju zelo trpeli, zdaj pa se konkurenčnosti pritisk še povišuje. Eh, veliko ribičev bo. Eh, utrpelo škodo pri svojih že tako majhnih prihodkih, ogrožena bo tudi manjša pristanišča. Ti ribiči so zdaj ogroženi zlasti zaradi svojih upnikov in sprašujejo se, kako bodo ohranili svoja podjetja in preživeli svoje družine. Dejansko gre za ljudi, ki se borijo za preživetje. Hvala. Um, uh, Hvala mislim, da imamo težave s tolmačenjem v angleščino. Upam, da lahko to razrešimo. <laughs> Razumeli smo vas, gospod, vam zagotavljam. Gospod Frida gospa predsedujoča zadovoljni smo da zahvaljujoč ukrepom evropske unije in ikt je eh, vrsta eh, modroplavutega tuna spet prisotna v naših eh, morjih je dragocena v vseh ozirih in tudi komercialno dobro izkoriščena pa tudi predmet monopola glede na to, kaj se dogaja na uh, Siciliji, uh, ko nekateri ribiči izrabljajo um, ehm, migranske tokove za ulov modroplavo plavutega tuna, ki konča na mizah v, ja, na Japonskem. Te uh, Siciljani. Zavarovalnici pa po drugi strani eh, so eh, prisiljeni, da opustijo tradicionalne načine ribolova, ki enostavno izginjajo, gre pa za eh, enako pomembno tradicijo, kot je sam modro plovuti tun. Hvala, gospod Jakovčič. Hvala, gospa predsedujoča. Modroplavuti tun je prav gotovo ogrožena vrsta in ne glede na to, da imamo eh, pozitivne primere eh, izboljšanja in dobre eh, podatke v zadnjih letih in kljub temu, da se sedaj poskušajo povečati kvote, bi vas pozval komisijo, vas, gospoda komisar, budite previdni. Plavo modri, modroplavi tun je. Prav gotovo ogrožena vrsta in ne glede na to,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 kljub temu morali poskrbeti za to, da veliki monopolisti ne bodo eksploatirali tune. Sicer se bomo vrnili v predhodno situacijo, ko bomo imeli velike težave. Zato vas pozivam, da zares poskusimo uh, pripraviti uh, skupno študijo vseh staležev, vseh uh, rib v Atlantiku in ne o posameznih vrstah. Uh, tako da ne vključimo le modroplavutega tuna, ampak tudi druge. Era. Gospod Ferreira. najlepša hvala predsedujoča. ko gre za večletni načrt za oživitev staleža modroplavutega tuna je ta prinesel pozitivne rezultate za nekatere staleže opažamo pozitivne trende vse od leta 2008. Leta 2014 je mednarodni odbor oziroma mednarodna komisija za ohranitev tuna eh, vzpostavila eh, povišanje celotnega dovoljenega ulova. Podpiramo pa kritike na račun sistema kvot, ki dejansko kaznujejo bolj trajnostni mali ribolov in dajo prednost velikim ribolovnim družbam zavedati se moramo pomena eh, obrtniškega ribolova ki je prisoten tudi na jugu portugalske tam se uporablja zelo eh, selektivna ribolovna oprema in eh, ribolov kakršen se pojavlja na portugalskih otokih si zasluži podporo priznati moramo pravico tem ribičem da nadaljujejo z ribolovom na te vrste Eh, pri čemer pa je potrebno upoštevati eh, tudi ribiče na Azorih, kajti trenutno so podvrženi velikemu pritisku zaradi znižanja eh, skupnega dovoljenega lova pri drugih vrstah. paket ukrepov, ki je pred nami, je seveda nadaljevanje večletnega okvirja boja o ohranjanju staleža modro plave tune in eh, treba je seveda eh, reči da seveda je ključnega pomena da eh, pride do poenotenja tudi pravnih pravil s se pravi mednarodnimi obveznostmi ki jih ima evropska unija po številnih dogovorih predvsem pa seveda zaščititi tudi če tako rečem evropske ribiče. pri tem pa je seveda treba paziti na to ker to kar se rado zgodi se je tudi v tem delu so se zgodili veliki monopoli eh, ribičev in na ta način eh, so najbolj prizadeti mali srednji ribiči ki tako pravzaprav izginjajo iz tega tradicionalnega pa tudi če rečem najbolj ekološkega eh, načina lovljenja. mislim da vsaka država članica seveda ima možnost razdeliti kvote med ribiči ampak tukaj bo predvsem pomembno poročanje in nadzor da se s povečanju kvot ne vrnemo zopet v nevarne vode izgonitja eh, te ribe. Eh. najlepša hvala gospa predsedujoča najlepše bi se zahvalil vsem poslancem in poslankam za komentarje in vprašanja. In mislim, da je razprava pokazala, da imamo jasne skupne namene pri nadaljni obravnavi tega predloga. Cenim tudi, da ste mi v veliki meri izrekli podporo. Komisija pa eh, tako kot vsi vi tudi opozarja na občutljivost vprašanja modroplavutega tena tuna v mednarodnih forumih posebna odgovornost nosi evropska unija pri zagotavljanju preživetja oziroma ohranitve te vrste. E, z velikim deležem kvote nosimo tudi velik delež odgovornosti. Temu moramo prilagoditi svoje število uh, nosilcev dejavnosti in zato ima Evropska unija zelo pomembno vlogo pri upravljanju tega staleža. Zato je ključno ustrezno Eh, prenesti eh, odločitve Mednarodne komisije za ohranitev tuna v Atlantiku v evropsko zakonodajo. Zakonodaja, ki bo na ta način nastala, mora zagotoviti pravno gotovost glede obveznosti eh, nosilcev dejavnosti, hkrati pa mora to olajšati izvajanje ukrepov in uresničevanje mednarodnih obveznosti. Sicer pa bi se želel tudi odzvati na nekatere komentarje, ki sem jih slišal. Gospod Mato, gospa Bilbao in še nekateri, pravzaprav skoraj vsi ste izpostavljali pomen obrtniškega malega ribolova. Drži, komisija se v veliki meri strinja s parlamentom in je prepričana, da je potrebno ohraniti tradicionalno selektivno ribolovno opremo vendar pa besedilo ki ga predlagate ni na vseh mestih najbolj primerno in je lahko zavajujoče kar zadeva eh, kletke eh, Te niso edina uh, ustrezna oprema, ki se uporablja. Uh, Eh, in edina možnost kako zagotoviti ustrezne možnosti zaposlovanja ravno tako to ni ustrezno odraženo v predlaganih eh, predlogih sprememb k poročilu mato kar pa zadeva stališče komisije glede dodatnih kvot ali da bi eh, zagotovili ustrezno porazdelitev kvote med akterje. O tem bi lahko govorili glede na specifiko ribolova in eh, nosilcev dejavnosti v vsaki državi članici. Slišali smo tudi nekaj posamičnih komentarjev, kar zadeva armatrava, to sem eh, omenil, to pravzaprav sodi v okvir obrtniškega ribolova in eh, v, v okvir ohranitve najbolj vzdržnih metod, Kar pa zadeva komentar gospoda Fronteja, ki je izpostavil eh, pomen staležev za evropske ribiče, eh, mislim, da je tak pristop dober. Marsikdo je opozarjal na socialno-ekonomske vidike in mislim, da je ustrezno upravljanje edina prava pot naprej in edini način, kako lahko zagotovimo vzdržnost in dolgoročno preživetje. Eh, teh staležev in eh, ustrezna ureditev tudi socialno-ekonomskih vidikov. Kar zadeva prenosljivost kvot, mislim, da je eh, to nekaj, kar je relevantno za vse države članice, kar pa zadeva selektivnost eh, in dejstvo, da bi obrtniški torej mali ribolov lahko po tej plati igra pomembno vlogo tudi glede tega se strinjam. Vsekakor eh, vsi eh, vemo, da stvari niso tako dobre, kot bi si jih želeli, zato ne moremo počivati na lovorikah. Ja, dosegli smo nekaj napredka, ampak veliko dela bo še potrebno opraviti. Gospa Aguilera je omenila enotne pogoje za vse, in govorila je tudi o večjih kvotah za mali ribolov. Zapisal sem si tudi komentar eh, gospoda Vandalena o eh, načrtih za ohranitve staležev tudi drugih vrst. O tem se lahko pogovarjamo, kar pa zadeva komentarje gospoda Santosa. S tem se ukvarjajo znanstveniki in to tudi upoštevajo, bi pa morda to bilo potrebno upoštevati v večji meri. Kar pa zadeva potrebo po delegiranih aktih, to je ključen element predloga, kaj ti prihajalo bo zelo, do zelo pogostih pre, sprememb Eh, načrtov za ohranitev staležev komisije ICAT in vse to vrstne spremembe bo potrebno hitro prenašati v evropsko zakonodajo. Če bi to vsakič počeli z običajnim zakonodajnim postopkom, bi to trajalo predolgo. Bomo pa z delegiranimi akti zagotovili, da se bomo hitro odzivali na spremembe in prenašali spremembe na ravni ICAT-a v evropsko zakonodajo in pri vsem tem gre za nebistvene elemente zakonodajnega akta. Mislim, da je to omenil gospod Kaputo. kar pa zadeva točnost pozitivnih podatkov o ohranitvi oziroma oživitvi stanžev, tu moramo biti zelo previdni. Na to je pozarjal gospod Jakočič in tudi drugi. Tudi gospod Ferreira je govoril o boljši porazdelitvi. Govora pa je bilo tudi o socialno-ekonomskih učinkih kvote res eh, razdeljujejo države članice in na tem področju bi si želeli več pravičnosti. Pomembno je, da, ima, da so regionalne organizacije bolj reprezentativne in prepoznavne. Uh, Eh, sicer Brancin ne sodi v IKAT, ampak vseeno bi opozoril oziroma izpostavil, da se strinjam z vami, da športni ribiči v veliki meri uh, prispevajo k gospodarstvu številnih držav. Omenjali ste eh, več sto tisoč ribičev v Združenem kraljestvu, eh, več kot milijon jih je tudi v Franciji in velik del brancina dejansko jamejo eh, športni ribiči. Glede na to, da so torej tukaj tako pomembni, je pomembno, da nosijo tudi svoj delež odgovornosti. Kar pa zadeva predloge oziroma vaše komentarje o tem, da o Brancinu ni bilo govora, s tem se ne strinjam. Eh, govorili smo o tem in pozivali smo eh, vse upletene države naj eh, podajo svoje predloge oziroma prispevke. Sicer se strinjam, da čeprav smo dosegli nekaj napredka pri eh, staležih, je vrsta še vedno ogrožena in upam, da bomo to upoštevali tudi v prihodnje. Tako da nasplošno eh, bi se želel vsem poslancem in poslankam zahvaliti za prispevke. Še enkrat pa se izredno zahvaljujem gospodu Matu kot poročevalcu in celotnemu Evropskemu parlamentu za zelo plodno razpravo. Hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala, gos, eh, gospod komisar. Zadnji pa dobi besedo še poročevalec. Hvala. Hvala vsem, vsem kolegom, ki ste se oglasili, gospodu komisarju. Eh, hvala za vse, ki ste sodelovali pri izboljšanju tega poročila. Hvala tudi eh, tistim, ki so napadli komisarja. Sam to sicer zavračam, ampak eh, lahko smo vsaj odprto govorili. Dobro je slišati torej vsa mnenja. Eh, dve ključni vprašanji sta tukaj vprašanje kvot. Tukaj govorimo o tem, da eh, je bilo veliko doseženega za pomoč ribičem in pa tudi za to, da se je stalež obnovil. Zdaj lahko kvote spet povečamo ampak pomembno je tudi, kako se te kvote porazdeli. E, to je pristojnost v državah e, članicah e, oziroma pravična porazdelitev mora biti. Gre pa za politično možnost in pa za jasno sporočilo, ki ga želimo poslati. Mislim, da potrebujemo boljšo porazdelitev kvot, s katerim bomo koristili majhnim ribičem. Ne želimo dajati in omogočati koristi velikim, ampak želimo biti pravičnejši z malimi ribiči. Zato se strinjamo s tem stališčem, ki je bilo izpostavljeno in tega smo tudi vključili v kompromis v samem besedilu. Predlagan bo predlog spremembe, ki bo to še presegal, ampak v bistvu gre za to, da vsi eh, prizadevamo za pravičnejšo porazdelitev kvot. Potem pa imamo tudi en problem, gospod eh, komisar. Večkrat eh, sva se že razumela, ampak tokrat se ne bova glede delegiranih aktov. Vi pri komisiji Eh, ne delate na tem, da bi šlo za hiter prenos. Eh, veliko dokazov je za to. In eh, mislim, da te situacije ne bi smeli uporabiti oziroma izkoristiti za to, da se ukinejo pristojnosti parlamenta. Mi eh, vemo, da mora biti ta postopek dvojen, da moramo sodelovati tudi mi. Potrebujemo vas zagon za to, da bodo stvari potekale čim hitreje. Eh, ampak eh, ne bomo pa se odpovedali svojim pristojnostim in mislim, da morate to tudi vi jasno razumeti. Eh, sicer pa se bova dobro razumela še naprej. Hvala. Hvala lepa. Eh, razpravo zaključujem in glasovali bomo o tem.